predsednika Evropskega parlamenta o razmerah v Tuniziji. Takoj po tej izjavi bomo poslušali izjave eh, komisije in pa izjave predsednikov političnih skupin. Gospe in gospodje, prosim, ne zapuščajte te dvorane vsaj še dve minuti. Kolegice in kolegi, dragi kolegi, prosim, gospod Šulc, gospod predsednik. Prosim, ne odhajajte iz dvorane za dve minuti. Szanowne koleżanki i koledzy, z wielkimi obawami. Kolegi, kolegi. Z veliko strahu, pa tudi upanja, opazujemo to, kar se dogaja v Tuniziji bile so organizirane mirne demonstracije, ki pa se so spremenile v nasilne eh, spore. To je vsega eh, ožalovanja vredno, saj ti milicija, eh, milica, milica se je obrnila proti svojim lastnim državljanom. In zato danes izražamo svoje sočustvovanje z družinami žrtev, zlasti zelo mladih žrtev, kot je bil Mohamed Boazizi. Prišlo je do tragičnega dogodka, ta tragični dogodek je globoko zaznamoval demokratično gibanje v Tuniziji. Zato vas prosim za minuto molka, prosim ustanite. Thank you. Dziękuję bardzo. Drogi koležanki in kolegi. Hvala lepa. Gospe in gospodje. Ta revolucija se še vedno pote poteka. To je zgodovinska priložnost in zato bi želel reči, da je odločenost in pogum tunizijskega ljudstva vredna vsega občudovanja. Vendar je pot še dolga. Eh, in Evropejci podpiramo Tunizice v vseh vidikih, želeli bi, da bi pri svojih prizadevanjih uspeli. V Evropi smo zelo občutljivi za socialno pravico, za svobodo in za svobodo govora ter za politični pluralizem. Želimo, da si lahko ljudje oblikujejo svojo lastno politično prihodnost. Želeli bi, da bi se te spremembe dogajale na miren način, da bi prišlo do mirnega eh, prehoda k eh, pravni državi. Ravno tako pozivamo vse organe, da spustijo tiste, ki so bili pridržani oziroma zaprti. Potem zahtevamo tudi neodvisne preiskave eh, korupcije in pa uporabe sile. Prav tako pa želimo, da se izve, eh, izvedajo prave, svobodne in demokratične volitve, ki bi jih eh, spremljali tudi lokalni in mednarodni opazovalci. In ne na zadnje želimo, da je izvoljena dobra vlada, ki, eh, enotna vlada, ki bi predstavljala vse ljudi Tunizije. Kajti Tunizija je naša partnerica. Partnerstvo mora biti koristno ljudem tako v Tuniziji, kako tudi v Evropski uniji. Zato moramo podpreti Tunizice v njihovih naporih, da dosežejo spremembe. Želimo, da bi pri tem uspeli. Gospe in gospedje, eh, izrazimo svojo podporo, podprimo Tunizice. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty na temat. Gospodzie, gospodzie, pa gremo na kratko razpravo. Spregovorili eh, bodo predstavniki komisije in bližnjih skupin. Predstavnik komisije Šeščeš ima besedo kot prvi. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci. Ljudski upor v Tuniziji je res enkraten primer v moderni zgodovini Univerzitetni študent se je sam ožgal zaradi samega obupa, potem ko mu je policija zasegla sadje in zelenjavo, ki jo je prodajal za preživetje. Mesec po tem dogodku je prišlo do pravega ljudskega upora, zaradi katerega je odstopil tudi predsednik s svojim kabinetom. Ljudstvo se je oprlo represiji, ki jo izvaja režim v zadnjih dveh Situacija glede varnosti je še vedno zelo negotova. Še vedno poročajo o plenjenju in ropanju. Obstajajo prve novice o ustanavljanju vlade narodne enotnosti. Čeprav obstaja še nekaj negotovosti, je sporočilo tunizijskega ljudstva jasno. Jasno, eh, Tunizici želijo demokracijo, kjer bi se spoštovali človekove pravice in pa svoboda do izražanja. Želijo pravične volitve in pa si želijo tudi naše podpore v tem dogajanju. Želijo novo ustavo, novo vlado in to so koraki v pravo smer. To je seveda zgolj začetek. Evropska unija je vedno znova opominjala Tunizijo do njenih mednarodnih dožnosti na področju temeljnih soboščin in človekovih pravic. In to vse od začetka mojega dela v komisiji, od vsega začetka sem ponavljal, da okrepljen status pomeni tudi okrepljene obveznosti na vseh področjih, vključno s temeljnimi svoščinami in človekovimi pravicami. Vedno znova sem povdarjal na vseh srečanjih s tunizijskimi oblastmi v imenu Evropske komisije, da morajo napredovati na področju spoštovanja človekovih pravic in demokracije. Na prvih krogih pogajanj o akcijskem načrtu sem osebno vztrajal na tem, da je vsakršna, vsakršno izvajanje 61. člena kazenskega zakonika nekaj, kar kaže na to, da se ne spoštuje naših zahtev. Če še vedno obstajajo skeptiki na obeh straneh, ki menijo, da so te vrednote skupne samo v teoriji, morajo znova prisluhniti glasovom tunizicev na cestah v zadnjih tednih. Kaj druga bi to bilo, če ne klic k in poziv k demokraciji? Kot sva dejala s Kathy Ashton danes zjutraj, Evropska unija želi podpreti vse oključujoč volivni proces z vsemi jamstvi. Upam, da bomo k malu naznanili obliko teh volitev čim prej, tako da bo lahko vlada narodne enostnosti začela z svojim delom. Seveda smo pripravljeni pomoč pri pripravah volivnega procesa, kot tudi smo pripravljeni na podporo v demokratičnem procesu. Pripravljamo tudi svežen pomoči, ki ga bomo začeli izvajati takoj, ko bo prišlo do stabilizacije, da bomo spodbujali gospodarski razvoj, da se bomo odzvali na socialne težave, s katerimi se soočajo tunizici in pa seveda podpirali razvoja pravne države in pravice. To bomo seveda natančno spremljali skupaj z državami članicami. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, evropska sosedska politika temeli na temeljnih vrednotah, ki si jih delimo skupaj z našimi partnerji. Demokracija, človekove pravice in eh, gospodarstvo svobodnega trga. Skupaj si želimo graditi demokracije in pa seveda blaginjo. Evropska komisija je podarila, da so te vrednote temeljnega pomena za našo evropsko sosedsko politiko, tako za naše južne kot za naše vzhodne sosede. Tunizija ima močen srednji razred. Visoko izobraženo delovno silo je zelo blizu Evrope in je zmerna država in seveda je s tem zelo blizu skoku demokraciji, kar zahtevajo sedaj ljudje s takšno silo in s takšnim pogumom. Mislim, da je sedaj pravi trenutek, da pokažemo, da imamo tudi v Evropski uniji interes za to, da k malu vidimo bogato in stabilno Tunizijo. S Tunizijo imamo dolgotrajne odnose, med seveda ljudmi in pa našimi podjetji. V interesu vsake predstavnice in tudi mene je, da okrepimo naše odnose za skupen interes med našimi vladami in da okrepimo spoštovanje pravne države, temnih soboščin in pa seveda tudi gospodarske in socialne reforme. Skupaj se bomo potrudili za to, da bodo tunizici lahko svoje želje prevrgli v realnost. Najlepša hvala, gospod komisar File. V imenu skupine EPP ima besedo gospod Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dogodki v Tuniziji bi morali povzročiti to, da bi odgovorno premislili o vsaj dvojem. Prvič o tem, če so politike za pomoč, za status quo v demokratičnih državah. Tisto, kar prispeva k stabilnosti v naši bližji sose, soseščini. In pa kot drugo, glede na to, da je odhod Benalija dovolj za demokratično tranzicijo. To je vprašanje. Odgovor, po mojem mnenju, gospod predsednik, je negativen na te dve vprašanje. Zato, gospod File, moramo premisliti o tem, kakšna mora biti sosedska politika v duhu barcelonskega procesa in da ta ni dosegla rezultatov na področju demokratizacije, kot smo si želeli, in seveda premisliti o tem, kako lahko zadeve spremenimo. Obstaja veliko primerov, ki kažejo na to, da ko oblasti povzročijo, za izgonoti oblasti povzročijo vrzel, pridejo na plan skrajne sile in skrajne stranke, ki zasedejo to vrzel. Moramo zagovarjati pravico in pa zmerno. Zato mora Evropska unija storiti vse, kar lahko, da prispevamo k temu postopku in da ta ne zaide na stran poti. Storiti moramo pa še korak naprej in to je, da pošljemo opazovalno misijo Evropske unije na volitve. Ne zaradi etičnih načel, ki je zapisan v našem kodeksu, ampak zaradi naših lastnih interesov, gospod predsednik, kaj ti ničemur ne služi, da potujemo v poslovnem razredu, če v drugem razredu potuje en potnik za bombo v svojem kavčku. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Panceri. Hvala, gospod predsedujoči. Mi se strinjamo s tem, da je položaj v Tuniziji eh, zaskrbljujoč. Eh, mi eh, obžalujemo vse žrtve. Eh, Mm, situacija je malo nejasna in jaz mislim, da moramo zdaj poskrbeti predvsem za to, da se prične z socialnimi in gospodarskimi reformami. Poleg tega je potrebno okrepiti tudi demokracijo. Treba je vključiti civilno družbo in demokratične sile morajo sodelovati pri eh, vseh zadevah. Mi smo mnenja, da je potrebno te reforme nujno udejaniti, spremembe pa ne smejo biti samo fasada. Eh, kar se dogaja v Tuniziji, nas zadeva vse. V Evropi si moramo zastaviti vprašanje, eh, ali je bila napaka 1995, ko smo uh, uvedli to partnerstvo in takrat smo uh, se dogovorili za sodelovanje na vseh področjih. Um, takrat nismo dosegli vseh ciljev, ki smo si jih zastavili. Uh, financiranje s strani Evrope ni bilo zadostno. Komisija je Eh, znižala svoje prispevke, eh, v, ni nobenega dobrega sodelovanja na političnem področju in zato mislim, da bi nujno eh, potrebno bilo to okrepiti. Tudi eh, sestanek na vrhu eh, 2009, eh, to je eh, bilo preloženo eh, na eh, svetega nikoli. In jaz mislim, da je potrebno na vsak način o tem razpravljati. Treba je eh, govoriti o eh, vladah, ki niso vredne zaupanja. Treba je pogledati, kako ljudje živijo. Ljudje, ki nimajo nobene možnosti za izboljšave in seveda, eh, zato se ljudje tudi izseljujejo. Mi moramo resno vzeti te demonstracije sedaj v Tuniziji in eh, te, to bo zagotovo imelo posledice na sedanje strukture. Mi moramo eh, se temu posvetiti in mi moramo spremeniti naš način. Eh, potrebujemo zasnove, ki ki se razlikujejo od postkolonialnih eh, eh načel. Jeba, eh, mi moramo eh, to eh, sodelovanje spremeniti. Jaz mislim, da to na vsak način pomeni in zato vas tudi vse prosim, to od vas zahtevam, da Eh, jasno opredelimo sosedsko politiko, kaj ti svet in komisija sta bila pripravljena o Tunizicih eh, razpravljati o višjem statusu. Na, eh, zdaj se pa sprašujem, na osnovi katerih kriterijev to bi morali pojasniti. Mi moramo kurs spremeniti in to zahtevamo tudi od komisije in od sveta. Tudi Evropski parlament mora biti bolj vključen v to, če se govori o partnerstvu z e, sredozemskimi državami. To ni samo v interesu teh držav, temveč tudi v našem interesu. E, probleme pa lahko rešimo z boljšimi odnosi z državami Makreb. E, vem, da je trnova pot, ampak treba je po njej iti. E, potrebne so gospodarske, socialne reforme, mi moramo to podpreti, moramo uporabiti vsa možna orožja proti ekstremizmu. Mi se moramo nekaj naučiti iz tega, kar se dogaja. Zato mislim, da je potrebno se bolj zavedati tega, da je potrebno tudi v Evropski uniji nekatere zadeve spremeniti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šake v imenu skupine Alde. No, ah, Najlepša hvala, gospod predsednik, komisar File, spoštovani kolegi. Rada bi čestitala Tunizicem za pogum in za odločnost ko zahtevajo svoje svoboščine in človekove pravice. Upam, da bo kmalo prišlo do svobodnih in pravičnih volitev. Režim je uporabil nasilje proti svojim mladim. Želeli so ohraniti svoje umetno pridobljeno bogatstvo in pa oblast. oblast. režim ne bo obstal s tem, da bi zaprl univerze in pa dostop do informacij. Opozicija je zato uporabila internet in internet je vedno bolj pomemben za vso opozicijo po državah po svetu. Videla sem gibanja, ki oglašajo po, sled, po spletu in mesece so potrebovali za to, da so mediji poročali o dogajanjih po ulicah. Zunani francoski minister je ponudil pomoč Tunizicam v obliki policijske pomoči. Kakšen je odziv komisije na to ponudbo? Soočenja med tunizijsko vlado in ljudstvom se odvija tako na ulicah kot na virtualnih ulicah na svetovnem spletu. in vlada je bila ena najbolj uspešnih pri cenzuriranju softvera. Uporabila je vse represalije, ki jih je imela na voljo, da je pritisnila na ljudi in želeli so utišati svobodo izražanja. Danes je dan Martina Lutherja Kinga in ta je dejal, da napoči čas, ko beseda postane izdaja. In tukaj smo izgubili boj za svoboden svetovni splet danes. Se bomo tudi pogovarjali o zakonih o svobodi izražanja na mačarskem. Tunizija je dala simbol in primer za to, kako se je treba boriti za svobodo izražanja. Ne vem, zakaj ne bi bili mi vodilni pri zagovarjanju svobodo izražanja na svetovnem spletu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kon Bendi, tvoj imen zeleni. Eh, Še uh, koleg. Drage kolegice in kolegi, priznavam, da bi mi bilo všeč, če bi ta parlament bil na isti ravni ponosa kot pa tunizici, ki so uspeli premagati diktatorja eh, Benalija. Kolegice in kolegi, vendar pa eh, določena diktatura še vedno obstaja v Tuniziji in zato moramo biti danes zelo pozorni. Evropske vlade, večina tega parlamenta, so cela leta podpirali eh, tunizijsko diktaturo. Še prejšnji teden je večina skupin zavračala razpravo o Tuniziji in je tudi zavračala obtožbo Ben Alija, to, kar je naredil fr eh, francoski minister za zunanje zadeve. To je samo zadnji primer so krivde Zahoda za to, kar se dogaja in zakaj. Zaradi strahu. Zato, ker smo se, brali, ker smo se bali eh, islamizma. Človek ima prav, če se boji diktature islamizma, ampak ko človek vidi te mlade, te mlade tunizice, ki nimajo nobene zveze z islamizmom, ki so se samo borili za svobodo in gospoda Boslija, to je Jan Palek, Jan Palar Tunizije, ko se je Jan eh, zažgal, so vsi parlamenti bili za njim, vendar pa tega mladega Tunizica mi nismo podprli. To je resnica tega parlamenta. To je zato moramo sedaj ukrepati. Komisija mora ukrepati. Komisija mora reči eno stvar. Tunizica mora reči demokratične volitve v državi, ki se je ravno kar izvlekla iz diktature take eh, volitve ne morajo biti narejene v dveh mesecih, kajti ni podlage za demokracijo. Svoboda izražanja, televizija, radio, tega ni. Eh, obstaja samo državna tiskarna. In zato pozivam komisijo, da vzame denar, ki izhaja iz porazuma o pridružitvi in da ta denar uloži v svobodo izražanja v Tuniziji in da ne vlaga tega denarja v tunizijsko vlado. Drugič prehodna vlada ni eh, vlada narodne enotnosti. Zakaj? Zato, ker večina tistih, ki se borijo ali ki so v, v egzilu, večina teh še ni priznanih in zato bo potrebno še nekaj časa, da bodo lahko demokratične sile, druge eh, sile, ne tiste, ki jih, pri, ki jih je priznaval Benali, ampak da se bodo lahko razvile prave demokratične sile. Evropska unija mora dokazati, da to, kar se dogaja v Tuniziji, je za nas tisto, kar upamo za vse arabske države, za vse evropske države. Demokracija in islam morata iti skupaj. In če bomo lahko podprli tunizijsko porajajočo se demokracijo, potem bomo videli tudi druge, v Jordani in druge, bomo videli, da se bodo tudi tam ljudje oprli svojim diktatorjem. Zato imamo to odgovornost vsi tukaj. Vsi smo odgovorni za to, da bodo na koncu tunizici lahko pokazali, da je upanje svobode, enako kot je bilo na vzhodu pred nekaj desetletji, na vzhodu Evrope. To isto upanje se sedaj poraja tudi v Alžiriji in v drugih državah. Zato si ne moremo predstavljati, da bi ta parlament ostal kar uh, pasiven, da bi rekel, ja, mogoče ne, kaj ti. Vemo, kaj je Rusija postala z Gorbačovom, vemo, kaj se je zgodilo na Polskem če bi vsake zahtevali zagova, eh, zagotavljanja, da je stvar eh, gotova, da je varna, torej, če bi vsaki čakali na taka jamstva, ne bi nikoli dosegli svobode. Zato pozivam komisijo, premaknite se, dokažite tunizicem, da je sedaj real politika, politika podpore eh, demokraciji, ne pa politika strukturam diktature. Hvala lepa, gospod predsednik skupine zelenih. V imenu skupine konzervativcev in reformistov, kolega Čas Tenok. Upor v Tuniziji je odraz frustracije ljudstv zaradi politične in gospodarske stagnacije. Vladajoča elita ki je zelo bogata, je v nasprotju z revščino ljudstva. Predsednik Ben Ali je plačal svojo ceno, ker ni izpolnil pričakovanj svojih eh, državljanov. Njegova vlada je bila ena najbolj represivnih v arabskem svetu. Tunizija pa je vseeno bila primer eh, in zgled za moderno, zmerno državo, Tam so prepovedali poligamijo, uporabo naglavnih eh, rud in tako dalje. Zato je bil nujno potrebno, da novi politični voditelji zaščitijo te, te dosežke, če ne bi lahko prišlo do premika v napačno smer, kar seveda ogroža tudi cilje Evropske unije na področju zunanje politike. Treba je razumeti tudi, zakaj je prišlo do velikih neenakosti in da je to pravo. Pravi, da so to pravi pogoji za to, da se tam zbudijo potem e, skrajne sile in eh, skrajneži. Torej, zato moramo poskrbeti za to, da bo prišlo do pravičnega sojenja tistih, ki so streljali na miroljubne demonstratorje. Vojska pa je ščitila njihove inštitucije in to še ne bil izgovor. Mi seveda moramo poskrbeti za to, da bo Evropska unija dala pomoč na voljo in da bomo poskrbeli tudi za to, da se bodo turisti vrnili varno domov. Najlepša hvala. V imenu skupine GUE ima besedo gospa Marie-Kristin Veržja. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, z določenim ponusom in veliko čustev se danes javljam v tej dvorani v imenu svoje eh, skupine. Res je, malo nas je bilo, malo nas je bilo, bi rekla, ki smo od tu obsojali re, e, tunizijski režim in malo nas je bilo, ki smo si upali ta režim kritizirati, kako tudi njegove prakse, zlasti pa uh, mučenje tistih, ki so branili človekove pravice. Želeli bi, da bi se tunizijsko ljudstvo dvignilo, da ne bi več imeli, eh, imeli strahu pred prihodnostjo. Več kot 50 mrtvih je bilo treba, da se je Evropska unija upala sramežljivo povedati svoje stališče in pozvati na eh, neuporabo sile. Čemu pa služi partnerstvo Evropske unije eh, s Tunizijo? do sobote nismo obsodili nasilja. Ampak, eh, gospod predsednik, režimski, eh, tunizijski režim vas sploh ni poslušal prej. Evropski parlament je bil nem. In eh, šele v soboto ste povedali, gospod predsednik, svoje stališče. In danes eh, je večina Evropskega parlamenta zavrnila pisno rezolucijo. Evropske instance pa, lahko, pa znajo biti bolj odločne, ko gre za druge režime. Sem francozinja in vem, kakšne so odgovornosti naše vlade in ne bom ponovno govorila o tem, kar je eh, rekel minister za zunanje zadeve. In eh, za nekatere se še ni spremenil čas eh, kolonij. Ampak zahvaljujoč pogumu tunizijskega ljudstva pa je prišlo v nekaj dneh do, do spremembe, ki so odplaknile tako imenovani tunizijski čudež, ki je bil nekaterim tako drag. Vendar pa je treba brez eh, poseganja v njihove pravice spremljati, podpirati ljudi v, na njihovi poti paziti je treba na to, da bo izvedena neodvisna preiskava o tem, kaj se je zgodilo, o nasilju in korupciji. Tunizici ne, sm ne smejo več trpeti. Imetje predsednika mora biti zamrzneno in Evropska unija ni uspela v tem pogledu. Še dolga pot bo potrebna, predn bodo Tunizici ponovno imeli zaupanje. Danes so stvari še vedno težke in Tunizija bi lahko odigrala vzorčno vlogo napram drugim državam. Vemo, da Zahod še vedno uveljavlja svoje interese v vseh teh državah, ne, ne pa interese ljudi. Vemo, kaj je bilo v Mauritaniji in sedaj je prišel trenutek, kot od besed preidemo k eh, dejanjem v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami čas je, da se končno zgradi tisto, kar je potrebno zaradi demokracije, spoštovanje človekovih pravic in enakost. Če tega ne bomo naredili, bo eh, Evropska unija dejansko eh, postala postelja integristov. Hvala lepa. Eh, skupina za svobodo in demokracije, gospod Betam. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorili ste o svobodnih in pravičnih volitvah za vlado narodne enotnosti. Nihče od demokratov se ne more ne strinjati. Ljudje so veliko trpeli zaradi nesposobnih vlad in če jih eh, preveč potisnite, se bodo uprli Vsako ljudstvo je samo tri dni oddaljeno od oporov, ko zmanjka hrane. Zanima me, če obstaja kakršnakoli podobnost med tem, kar se dogaja v Tuniziji in v Evropski uniji. Evropska unija ima nedemokratično in nesposobno vlado. Ima politično elito, ki je zelo oddaljena od svojih državljanov v veliko državah je zelo visoka brezposelnost med mladimi, kar je neposredni rezultat evropske politike. Obstajajo že izgredi in upori v Grčiji zaradi politike enotne monetarne. Unije in Grčiji bodo verjetno sledili tudi Portugalska in Španija ko bodo gospodarstva pritisnila na druga gospodarstva Evropske unije. Ne mislite, da se to ne more zgoditi v Evropski uniji? Ko vlada postane sovražnik ljudstva, se bo ljudstvo uprlo. Strinjam se s tem, kar ste dejali v uvodni izjavi, gospod predsednik. Vendar pa me zanima, če, ste, če se zavedate tega, da ta načela veljajo tudi v Evropi in ne samo drugot po svetu. Najlepša hvala, hvala lepa, kolegi, ki ste zastopali politične skupine. Najlepša hvala, gospod komisar File, za vaš, vašo izjavo v imenu Evropske komisije.